La Presidente! Colleghi, la seduta è ripresa. Kolegice in kolegi, začenjamo z zasedanjem. Zapisnik za včerajšnje zasedanje in vsa besedila, ki so bila spremljena.